izjavi sveta in komisije glede učinkovitosti obstoječih ukrepov proti utaji davkov in pranju denarja v luči nedavnega razkritja tako imenovanih panamskih dokumentov. Besedo dobi gospa ministrica Henis Plašar. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci. V zvezi z panamskimi dokumenti bi rada na začetku povedala, da vse to, ponovno kaže na potrebo, da nadaljujemo z našim bojem proti utaji davkov in pranju denarja. Prezgodaj je, da bi v celoti lahko analizirali panamske dokumente, ampak ko proučujemo te dokumente vidimo, da so potrebni odzivi. Nacionalne vlade so najavile preiskave. Ko govorimo o tem, kaj lahko naredi EU, bi razlikovala davčne vidike in ukrepe proti pranju denarja. Najprej glede davkov. Mislim, da se moramo osredotočiti na dvoje. Prvič dostop do informacij in drugič ukrepi, ki jih lahko uporabimo v primeru goljofije. Svežen komisije, predstavljen januarja za boj proti goljufijam, je vključil tudi nekatere zavezujoče dokumente. Dostop do informacij, mednarodni standardi glede preglednosti in zmenjave informacij so bili pripravljeni v okviru OECD. Bistven napredek je bil dosežen prav v zadnjih letih, vendar pa vsi nacionalni akteri se niso do zdaj še zavezali, da se bodo šli to pošteno igro. To seveda velja tudi za Panamo. Če želimo preglednost, potem morajo biti vključeni vsi. In EU kot pomemben mednarodni akter mora govoriti z enim glasom, da prepriča svoje partnerice na mednarodnem prizorišču, da sprejmejo standarde, o katerih se je dogovorila večina. Sama EU je zavezana izmenjavi informacij. Šli smo dlje od standardov OECD in mnogi menijo, da smo vodilni, kar je dobra novica. Sprijeli smo direktivo o upravnem sodelovanju, ki je bila nedavno dopolnjena in zdaj vključuje tudi izmenjavo davčnih odločitev in k malu bomo imeli tudi bolj intenzivno sodelovanje davčnih uprav. Svet je že dosegel soglasje glede poročanja po posameznih državah in eh, veselim se, da bomo k malu lahko to začeli izvajati. Komisija je sprejela tudi predlog o poročanju po državah in seveda bo svet to tudi obravnaval. Želimo namreč povečati transparentnost. Predsedstvo bo intenzivno delal na tem predlogu. Če se vrnem na razkritja, bi rada povedala, kaj še lahko naredimo poleg izboljšene zmenjave informacij, da bi se borili proti davčnim eh, utajam in pranju denarja. Januarja je komisija pripravila sporočilo o zunani strategiji za učinkovito obdavčitev kot del svežnja boja proti izogibanju davkom. Tu se predlaga proces na ravni EU, da bi se odzvali na tiste dr tretje države, ki nočejo spoštovati naših standardov. Predsedstvo je upoštevalo tudi panamske dokumente. Januarja je svežen za boj proti davčnim goljufijam določil tudi pravila, to je tako imenovana direktiva, ki se trenutno še proučuje. Nekateri ti ukrepi bi lahko bili korisni, glede na to, da govorimo o zlorabi zakonitih oblik. Zato potrebujemo soglasje. Predsedstvo pa si prizadeva, da bi soglasje o tem predlogu dosegli še v tem polletju. In resnično upam, da lahko računamo tudi na vas, na parlament. Ne na zadnje bi rada opozorila še na skupino ki govori o kodeksu ravnanja. Ta skupina želi spodbujati uporabljanje načel kodeksa tudi v tretjih državah. Uspešni smo bili v Švici, nadaljujemo dialog z Lihtenštajnom v imenu skupine in tudi z drugimi državami izven EU, ki jih moramo vključiti v bližnji prihodnosti. Gospod predsednik, zdaj pa na kratko še o pranju denarja. To vprašanje, ki je tesno povezano s financiranjem terorizma, je zelo visoko na našem seznamu prednostnih nalog. Februarja smo kot odziv na delo komisije v svetu dosegli soglasje, da nadaljujemo z izvajanjem vrste ukrepov, ki bodo prispevali k boju proti pranju denarja in financiranju terorizma. Naj podarim tiste, ki so še zlasti relevantni v naši razpravi danes. Prvič, ministri so podarili potrebo po identifikaciji tretjih držav, ki imajo strateške primankljaje na področju pranja denarja oziroma financiranja terorizma. V skladu z četrto direktivo za boj proti pranju denarja bi države članice morale uporabljati ukrepe skrbnosti, kar zadeva tokove iz in v navedene države. Februarja smo pozvali, da bi se ta proces zaključil do začetka maja, vendar smo v rokah komisije. Vemo, da se tudi komisija zaveda nujnosti in dela zelo trdo na tem vprašanju in upamo, da se tudi Evropski parlament glede tega strinja. Drugič, ministri so povdarili pomen pospešitve izvajanja sveženja za boj proti denarju, ki sta ga svet in parlament lani sprejela. Naš skupni cilj je, da bi se ta proces zaključil do konca letošnjega leta. Tretjič. Zavzeli smo se, da še izboljšamo sodelovanje in izmenjavo informacij med obveščevalnimi službami in želimo, da bi komisija do junija predlagala izboljšave četrte direktive za boj proti pranju denarja. Poleg tega smo prosili, da bi komisija proučila možnost, da se uvede zgornja meja za velika gotovinska plačila in da bi skupaj z Evropsko centralno banko proučili, ali so potrebni ukrepi za bankovce eh, velikih denominacij, kot je bankovec za 500 evrov. Direktiva Za boj proti pranju denarju pa se še vedno prevzema v posameznih državah članicah. Že zdaj pa je jasno, da so potrebni ciljno usmerjeni amandmaji, recimo, ko gre za dostop do informacij, do informacije recimo o bančnih računih in plačilih. Prav tako je potrebno spraviti v prakso sezname, Eh, tretjih držav, ki lahko predstavljajo tveganje. Svet je pripravljen delati na predlogih komisije prioritetno in prepričana sem, da bo to veljalo tudi za Evropski parlament. Zavedam se, da je direktiva za boj proti pranju denarja zelo pomembna tudi vam, zlasti v okviru delovne skupine, pa tudi G20. Naj zaključim, gospod predsednik. Predsedstvo se je odločilo, da panamske dokumente uvrsti na dnevni red neformalnega ekofina v Amsterdamu 22. aprila. Komisija bo povabljena, da nam poda svoj odziv, vključno za pregledom pobud glede davčnih utaj in boja proti pranju denarja. Prav tako bo sledila izmenjava mnen in sama se te izmenjave mnen že zelo veselim. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa ministrica. V imenu komisije dobi besedo gospod Moskovisi. Gospod predsednik, gospa predstavnica sveta, gospa ministrica, spoštovani poslanci in poslanke, škandal s panamskimi dokumenti daje novo legitimnost našemu programu za boj proti pranju denarja in davčnim utajam. Če še kdo potrebuje kakšen dokaz za pomen našega dela na tem področju, eh, potem bi sedaj morali biti prepričani. Mislim, eh, da so mediji sedaj na to opozorili. Ukrepi za preglednost, za Eh, dobro finančno eh, fiskalno upravljanje, eh, vse to je nujno. To skrivanje ogromno denarja ne bi bilo mogoče, če bi v preteklosti že imeli takšne ukrepe. Razumljivo je, glede na ta obširna razkritja, da je treba ukrepati. Državljani ne razumejo in ne sprejemajo takšnih praks. Gre za krajo. Sedaj moramo ta javna čustva prevesti v pozitivne, konkretne ukrepe. Izkoristiti moramo priložnost, ki jo nam ta razkritja ponujejo. Gre namreč za politično priložnost, ki jo imamo. Eh, ki jo imamo. Na nas pa je tudi politična naloga. Odločno moramo ukrepati, boriti se moramo pro, proti davčnim eh, utajam, proti izogibanju davkom, boriti se moramo proti agresivnemu davčnemu načrtovanju, proti korupciji, proti pranju denarja. To je priložnost, da ukrepimo dinamiko našega programa, ki je že tako ali tako precej ambiciozen, kar se tiče boja proti uh, davčnim utajam, izogibanju davkom in pranju denarja. države eh, članice morajo prevesti ta politični angažma v konkretne ukrepe. Biti moramo ambiciozni. Pregledati moramo vse naše predloge in ugotoviti, če bi lahko okrepili uh, naš boj proti davčnim uh, goljufijam. Sodelovati moramo z mednarodnimi partnerji in pritisniti na problematične uh, jurisdikcije, tako imenovane davčne oaze, tako da bodo sprejeli reforme, da bodo zagotovili eh, pregledne, pravične sisteme tudi na eh, mednarodni ravni, tako da nam bodo pomagali pri preprečevanju pranja denarja. Še nekaj bi rad eh, povedal. Mislim, da ne smemo zgolj ponavljati in kazati s prstom na nekatere marsikaj smo že naredili v teh zadnjih eh, letih. Ne začenjamo s popolne ničle. Komisija je že sprejela različne pobude, s katerimi smo želeli izboljšati eh, davčno eh, okolje za podjetja in za državljane. V zadnjih mesecih smo predstavili tri svežnje davčnih reform. Naprimer, pravno zavezojoči ukrepi za boj proti izogibanju davkom gre tudi za eh, splošna pravila za preprečevanje zlorab, tako da se eh, umetne strukture ne bodo uporabljale več za izogibanje davkom. Na to imamo tudi Control Frame Corporation Rules, kot temu pravimo v angleščini. Tako da se eh, podjetja ne bodo mogla izogibati plačevanju davkom na eh, določene finančne prihodke, takšne, kot smo jih videli v panamskih dokumentih. Sprejeli smo tudi ambiciozne predloge za to, da bi povečali preglednost na področju davkov. Avtomatska izmenjava podatkov, na primer, na to eh, sodelovanje med podjetji in davčnimi upravami. Zagotoviti želimo tudi večjo davčno preglednost zunaj naših meja. Vesel sem, da smo lahko uh, sklenili sporazume eh, s Švico, z Liechtensteinom, uh, eh, San Marinom in tako naprej. To so bilateralni sporazumi, ki prinašajo konkretne zadeve za naše državljane. Davčna tajnost umira izginja v Evropi in to je ogromen uspeh. Imamo tudi predlog eh, vzpostavitve evropskega seznama davčnih oas v okviru eh, naše eh, strategije zunanje politike. To smo predstavili januarja in to je en cel svežen za boj proti davčnim goljufijam, ki je sedaj na mizi sveta. zahtevamo eh, preglednost na ravni Evropske unije, kar že obstaja tako za račune posameznikov, kot tudi za bančni sektor v Evropski uniji. Naj vam dam primer, od leta 2017 naprej bodo države članice med sabo izmenjevale avtomatsko eh, veliko podatkov o bančnih računih, tako da bi se lahko borili proti eh, tistim, ki goljufajo, ki skrivajo denar v tujini. Pred nekaj minutami se je komisija Eh, odločila, da naredi še korak naprej, kar se tiče preglednosti. Multinacionalke morajo eh, oziroma naj bi po naših zahtevah eh, javno objavljale svoje, nekatere svoje podatke in registre. Sam sem že od začetka za takšno schemo in vesel sem, da komisija danes predlaga da naj bo Evropska unija in to govorim tistim, ki menijo, da to ni dovolj, prvo gospodarsko območje, ki eh, bo poročalo o eh, podjetjih od države do države. Gospod Lamberts, veste, da je OECD eh, predlagal takšne zadeve in da gre trenutno za omejitev izmenjave podatkov med davčnimi upravami. Tudi mi se pogovarjamo o Pragu. 750 eh, tisoč evrov je prak, vprašanje je, zakaj ne gremo onkraj določenih številk in tako naprej. Zahtevali bomo natančne podatke o dejavnostih multinacionalk, ki delajo v davčnih oazah in ne bodo nam ošli. To je prvi korak eh, na tej pomembni poti in parlament ga lahko pozdravi. Seveda pa bomo še naprej delali na tem področju. Pomembni programi so bili sprejeti za določene, eh, fiskalna, eh, določena fiskalna vprašanja, drugi ukrepi pa so še vedno v pripravi, so še vedno na mizi sveta. Panamski dokumenti so signal za države članice, da moramo biti prav tako ambiciozni uh, pri teh ukrepih, tako kot smo bili v komisiji, tako kot ste bili v parlamentu, tako da se bomo učinkovite borili proti uh, davčnim goljofijam. Enako velja za ukrepe za boj proti pranju denarja. Države članice morajo upoštevati uh, svoje politične zaveze. Do konca leta morajo zagotoviti izvajanje tretje direktive o boju proti pranju denarja. Uh, ta direktiva med drugim eh, predvideva identifikacijo dejanskega lastnika eh, tako skrbniških skladov kot tudi eh, drugih podjetij. Parlament že dolgo zahteva določene elemente, ki so vključeni v te besedile, v ta besedila in to je del našega boja proti pranju denarja. Komisija je pripravljena ponuditi vso podporo za to, da bo olajšala izvajanje tega zakonodajnega akta, da bo izvajanje korektno, pravilno. Veste, kakšno je trenutno stanje, obračam se na eh, predsedstvo sveta, zahtevamo, da države članice to izvajajo. Na njih je, da poskrbijo za ukrepanje. Poročilo, eh, sporočilo teh panarski, panarskih dokumentov smo slišali. Preglednost, eh, transparentnost velja za vse. Kaj bi še lahko naredili? Kot sem dejal, smo marsikaj že dosegli eh, pri boju proti eh, goljufijam, proti pranju denarja. Ampak eh, čaka nas še eh, nekaj dela za to, da bi eh, zagotovili ustrezno sodelovanje. Lahko omenim nekaj ključnih sektorjev, kjer eh, nas čaka še več dela. Seveda obstaja nekaj predlogov, ki so na mizi sveta in ki bi lahko imeli velik učinek. Naprimer, direktiva uh, o boju proti uh, izogibanju davkom in upam, da bo eh, ta sprejeta še pred eh, poletjem. 22. aprila bo zasedal eh, Ekofin in ne vem, kdaj bo to sprejeto. Ne vem, če bo na mizi celotni svežen, ne vem, če bo sprejet celotni svežen. Nekateri ministri pravijo, da si želijo polovice tega svežnja. No, če bodo imeli polovico svežnja, bodo imeli tudi polovico eh, rezultatov. Ne moremo biti polovičarski. Potrebujemo črni seznam davčnih oas in to mora postati realnost. Komisija že ima uh, seznam, ampak to je zgolj eh, seznam nekaterih davčnih oas, ne vseh. Portugalska uh, ima uh, eh, 85 takšnih davčnih oas na seznamu. Nemčija nima nobenega. Naj vam dam primer Paname. Sedaj eh, ugotavljamo, da je to davčna oaza po vsem svetu. Osem držav članic, devet eh, skupaj s Francijo od prejšnjega tedna naprej, ima Panamo na seznamu davčnih oas. Skupaj moramo sodelovati, tako da bomo imeli dejanski evropski seznam davčnih oaz. Sam sem pred eh, nekaj časa predlagal šest mesecev za to, da nam uspe, za dobre kriterije, za dobro metodo. Potrebujemo šest mesecev in mislim, da je to precej hitro na evropski ravni. Okrepiti moramo uh, tudi naš nabor zakonodajnih aktov. Oznanili smo že revizijo uh, direktive o boju proti pranju denarja. In uh, marsi česa se moramo naučiti tudi iz panaskih uh, dokumentov. Govoril bi še o mednarodnih razsežnostih. Določene stvari lahko počnemo sami, lahko sprejmejo določene ukrepe, nekatere smo že sprejeli in mislim, da smo lahko v Evropski uniji uh, vodilni na tem področju. Ampak uh, Vse te stvari, ki potekajo na mednarodni ravni, so lahko še učinkovitejše. Ravno zato moramo v okviru skupine G20 predlagati nov korak naprej. Od četrtka naprej bodo finančni ministri v Washingtonu, tam se bodo pogovarjali na svetovnem forumu in uh, zasedal, zasedala bo tudi skupina G20. Komisija bo uh, sodelovala pri tem in predlagali bomo določene ukrepe. Nekateri ministri eh, držav članic G20 so pripravljeni podpreti eh, naše predloge, tako da bomo govorili v en glas. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, V teh uvodnih besedah sem želel izpostaviti nekaterih, eh, seznam nekaterih eh, ukrepov, ki jih lahko sprememo, eh, zato da bi se borili proti anonimnim finančnim transakcijam, offshore računom in tako naprej. Komisija lahko računa na Evropski parlament brez dvoma, v to sem prepričan, tako da bo parlament podprl naše ideje, tako da bomo lahko naredili še veliko korakov naprej po tej poti. Komisija pa Eh, je tista, na katero lahko računate vi. Smo vaš naravni zaveznik. Včasih se naša mnenja malce razlikuje v podrobnostih, ampak prizadevamo si da, za doseganje istih ciljev. Mislim, da smo sposobni sodelovati z roko v roki. Uh, mislim, da nam lahko uspe, da gremo tako daleč, uh, kot od nas zahtevajo državljani. Tako da bo ta preglednost zavladala posod in odpravila te prakse, ki so povzročile škandal po svetu. O tem govorimo danes, eh, o tem bomo govorili tudi v naslednjih tednih in mesecih. Če se mi je zdelo, da nisem imel veliko dela na področju davkov eh, pred nekaj časa, sedaj vidim, da eh, mi dela ne bo zmanjkalo za naslednjih pet let lahko nam uspe. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Besedno ima sedaj v imenu skupine LS gospod Zalba Bitegain. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, predstavniki sveta, poslanke in poslanci, državljani postajajo počasi utrujeni od vsega tega. Naša odgovornost je, da se izognemo temu, da nas vidijo kot problem, videti nas morajo kot rešitev in zato moramo ukrepati odločno. To, kar je išlo iz panamskih dokumentov, kaže, da moramo še naprej nadaljevati po isti poti kot v zadnjem letu in ustvariti večjo davčno preglednost. Komisar sam je dejal, imamo politično priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Gospod komisar, seveda vas bomo podprli pri ukrepih, ki ste jih danes predlagali in pri tistih, ki jih boste predlagali v prihodnje za odločen boj proti davčnim utajam in goljufijam. Seveda, se moramo spopasti s tem problemom in kot je dejal komisar, to ne zadeva zgolj EU, govorimo o globalnem problemu, s katerim se lahko spopademo zgolj z globalnim odzivom, ki bo vključil čim večje možno število držav. Ustanovitev podjetja v Panami ni nezakonito samo po sebi, nezakonito je to, kar lahko počnete z njim. Naša odgovornost pa je, da se izognemo oziroma preprečimo davčne goljofije. ELS je vedno zagovarjal in bo zagovarjal večjo fiskalno preglednost. ELS želi Mosak Fonseca in panamsko vlado naj pridajo in pred parlamentom spregovorijo. To se je dogajalo že v drugih primerjih v davčnih odborih in prepričam sem, da bodo tudi tokrat želeli sodelovati z nami. Ne moremo dopustiti, da bi pravniki ali nekatere države uporabljale modele, ki omogočajo neplačevanje davkov na račun drugih držav. To je komisar jasno povedal. To je enostavno kraja denarja. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Pitela v imenu skupine SD. Hvala lepa. Milijarde evrov oduzetih javni blagajni, recikliranje denarja, nezakonita trgovina, za katero se skriva mafija, za to gre in to je najslabši možen obraz našega finančnega kapitalizma, skorumpiran in okužen. Zato pravim v imenu socialdemokratov, ničelna toleranca do utajevalcev, ničelna toleranca do davčnih oas. In ravno zato si želimo, da se ustanovi v parlamentu preiskovalna komisija, da bodo vključene vse silnice, da pometemo z davčno utajo. Tu ne smemo biti preveč zmirni. Prav tako si želimo mednarodno konferenco, želimo si globalni konsens, da bi se lahko spopadli z davčnimi utajami. In potem so tukaj še stvari, na katere je spomnil komisar Moskovici. Gre za osrednjo točko Gre za tisto, zaradi česar smo podprli Junkarjevo komisijo in zato me veseli, ko slišim odločnost predstavnikov Junkarjeve komisije in eh, komisarja Moskovisija. Prosim vas pa, da greste še dlje, da ste pogumni tudi pri poročilih po posameznih državah. To je treba razširiti na vse države sveta. Tega ne smemo omejiti. Vidimo pozitivno ukrepanje na strani komisije, ampak treba iti še dlje in se spopasti s tem rakom, ki je tako zelo eh, maligen. Prav tako zahtevamo od Evropske komisije, da si prizadeva tudi eh, zaščito tistih, ki razkrivajo te informacije, Zadevo, zahtevamo tudi ustrezno regulativo glede poslovnih skrivnosti. Seveda pa je pomembna tudi črna lista vseh davčnih oaz in sankcije za tiste, ki pomagajo skrivati denar. Zato mora biti prioriteta mandata te komisije in Evropskega parlamenta, da rešimo to vprašanje. Gospod Kaza ima vprašanje za vas, gospod Pitela. Hvala lepa. Spoštujem gospoda Pitelo, je pošten politik, ima integriteto in strinjam se z njim, ko pravi, da potrebujemo ničelno toleranco za vse upletene. Zanima pa me, kako lahko preidemo od besed k dejanjem. Imamo eno evropsko vlado oziroma ministra iz evropske države in imamo vodjo kabineta neke evropske države, ki prihajajo ravno iz vrst socialdemokratov. Seveda, zdaj ni čas za to, da gledamo, kdo je iz katere stranke. Zdaj moramo gledati, kaj je v interesu evropskih državljanov. Poglejte, nikogar ne bom diskriminiral. Ne gre za to, da bi želeli instrumentalizirati ta vprašanja. Jasno mora biti, kaj se je dogajalo. Ne glede na to, odkot je kdo. To naj bo jasno. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine EKR gospod Luke. Eh, eh, gospod predsednik, dame in gospodje, pred nami je velik škandal. Panamski dokumenti so razkrili to, kar smo že prej sumili. Vidimo, da če ima neklonec luknjo, potem je logično, da bo ta luknja puščala. In zdaj se moramo vprašati, kdo je tisti, ki je ta lonec izbral. Kriva ni voda, ki teče ven. Zato se moramo vprašati, kako je možno, da je bilo utajo davkov in pranje denarja možno izvajati na tako obširni ravni. Že dolgo se je vedelo, da prihaja do utaje davkov, do izogibanja obdavčitvi. In Tudi ministrstva so to že dolgo vedela, če niso vedeli. Ali pa če so, se moramo vprašati, zakaj se ni toliko časa nič zgodilo. Politika je odpovedala. Vsi so vedeli, kaj se dogaja in vedeli so, da prihaja do tako imenovanega bega davkov, pa se ni zgodilo nič. To je, dame in gospodje, škandal. Hvala lepa, zdaj pa v imenu Alde, gospa Gular. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, zadovoljna sem, ker vidim, da nam nizozemsko predsedstvo pošilja ministra za obrambo, bomo, ker bomo z vojaškimi sredstvi rešili eh, to vprašanje glede goljofije. No, šalo na stran. V skupini liberalcev menimo, da potrebujemo dvoplasne ukrepe. Najprej potrebujemo konkretne ukrepe, kot druge skupine se strinjamo s tem tu da bi morali poglobiti opravljeno delo novinarjev, kar je omenil gospod komisar, ampak na tak način moramo bolje razumeti to, kar se je zgodilo. Preveriti moramo, ali imamo vse informacije. Torej gre za preiskovalno delo. Po eni strani imamo podjetja, po drugi strani imamo prvič tudi zasebnike. Potem, kaj je še pomembno? Pomembno je, da odbor za gospodarske monetarne zadeve posveti nekaj davčnega dela temu, da bi videli, zakaj gre, za kakšne interese, kajti tu je treba preučiti besedila in jih sprejeti na določenih področjih. Pozdravljamo nove predloge, zlasti glede sporočila z informacijami. Komisija je danes sprejela ta predlog. Potem pa imamo še eno plast. Gospod Pitele je to omenil. Imamo pomembna vprašanja glede kazenskih stvari, glede pranja denarja, vse drugo, o čemer odloča tudi pravni odbor. Tako da je treba preučiti vse te pristojnosti. Ampak v vsakem primeru se ne moramo zadovoljiti s tem, da bi imeli stvari na papirju. Gre za izvajanje, nadzor in mora biti ne sankcije zobr tiste, ki ne spoštujejo pravila. To je treba poglobiti, zlasti na svetovni ravni. Danes do povdne smo izglasovali moj kratko poročilo na pobudo na to temo. In ena izmed dodanih vrednosti Evropske unije je, da se borimo za izvajanje sankcij. Tu delujemo v imenu prava in to je treba izvajati na svetovni ravni. Še enkrat, na voljo smo vam, predsedstvo komisiji, da vam pomagamo, to je resna tema in žal mislim, da bo to še dolgo na naših radarjih. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine GUE, gospod Demazi. Gospod predsednik, pri Panama Leaksu gre za organiziran kriminal in Mosak Fonseca je na željo Deutsche Bank oprav umazani denar. Prav tako vidimo, da banke islamske države še naprej izkoriščajo sistem SWIFT in tudi Umori v Parizu in Bruslju so bili tako financirati. Kako čudovita druščina na seznamu. Ruski zvodniki, ukrajinski oligarh in predsednik Porošenko, britanski premijer Cameron, FIFA seveda, žena evropskega komisarja Kanjete in Front National. Jaz imam svoje ime na svojem poštnem nabiralniku. Večina ljudi mora prijaviti vsak cent, ki ga zasluži. Ampak, če hočejo super bogati, še večji del kolača ga morajo vzeti nekomu. To je običajna kraja. Vidimo pa tudi hinavščino. Nemčija, ki je na mednarodnem indeksu pet mest pred Panamo, nasprotuje temu, da bi imeli javni registar imetnikov podjetij poštnih nabiralnikov. Cameron se je zauzel za izjemo offshore skladov in je tam parkiral svoj denar. Vidimo tudi, da nizozemska obdavčuje finančne tokove v davčnih oazah oziroma tega ne počne. Prav tako imajo ZDA Delaware in bojkotirajo izmenjavo informacij, zato potrebujemo kazensko pravo. Banke, ki pomagajo, morejo izgubiti svojo licenco. Potrebujemo uradni in odprt register, kjer bomo videli, kdo so lastniki podjetij poštnih nabiralnikov in potrebujemo tudi poročila za posamezno državo, ne pa nekega seznama. Zato želimo stalen odbor, Želimo si in tudi kolega Pitela bi moral vedeti, da je tako prav. Zato mislim, da ne smemo iskati igle v senu. Zato moramo izsušiti davčne oaze in namesto, da še naprej vsako nedeljo držite govore in samo govoričite. V imenu zeleni gospod Lambert. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Državljani imajo občutek, da naša demokracija ne deluje več, da imamo tu le profit za manjšino in da se to le veča. In rad bi opozoril na nekaj. Deset dni po panemskem škandalu, o panemskih dokumentih, naj bi bila sprejeta direktiva, ki naj bi ščitila, to je le izgovor, tu naj bi ščitili novinarje in vse druge, ki so oblikovali Panama Leaks. In tu gre res le za želitev demokracije in zdrave pameti. Komisijo bi naslovil in komisarja Moskoviče bolj posebno. Torej, onkraj humorja mislim, da je to veliko obupa, gospod Moskoviči, kajti tri leta je od tega, ko smo imeli Drugi škandal. Eno leto po LuxLeaksu je sedaj poteklo in sedaj imamo šest mesecev časa od zadnjega škandala. Torej, tu vidimo, kaj se dogaja v bankah in v vsem tem času je Evropska komisija le nek birokrat, ki ne počne nič. Čas je, da naslovite vsa podjetja in vse države. Ne želite, žal mi je, ni nobenega argumenta. To vam pravim in vam gledam v oči, ni nobenega argumenta, ki bi držal vodo. Zakaj? imamo poročanje glede nekaterih držav, nekaterih dokumentov. Ni nobenega izgovora. In vemo, koliko je zaposlenih v Belgiji in v Franciji, vemo, kakšni so davki, vemo, kakšen je promet, koliko je profita. Ne boste mi rekli, da ni teh podatkov, kajti če bi bilo tako, potem to ne bi bila ta podjetja. Tudi majhna podjetja imajo svoje podatke in vse poznamo. In tu ne želimo naložiti tega. Če to lahko naložimo bankam, to lahko naložimo tudi državam. Sicer se igrate sem tam. Tu imamo le interes, nekatere interesne udeležence, ki temu nasprotujejo, recimo Business Europe. Ampak podjetja tega ne želijo, ker vedo, da bo preglednost stala veliko. Ne glede konkurenčnosti, ampak glede slovesa. In vi veste, kako bo slabim slovesom. Vi to poznate in to res obžalujem. Hvala. E e uh, hvala gospod predsednik ob objavi panamskih dokumentov smo ponovno videli običajno govoričenje politikov da bogati ne plačujejo svojih davkov na pošten način kot gospod moskoviči tu danes ki želi da bogati plačajo svoj pošten delež ampak gospod moskoviči vi ste eden izmed teh bogatašev Vi služite več kot 20 tisoč evrov na mesec. Imate dodatek za nastanitev 3 tisoč evrov, potem 600 evrov dodatko. Imeli boste 300 tisoč evrov pokojnine leto. Mnogi lahko le sanjajo o tem. Pravite, da mora davčna preglednost veljati za vse. Potem pravim vam, ali se boste strinjali, da vi in vsi vaši drugi komisari predstavite vaše računovodske izkaze, da vidi javnost, kakšna je davčna preglednost komisarjev. Potem ste rekli, da želite tu razbiti davčno oazo. Jaz strinjam se z vami. Ali boste tu torej pritisnili in razvili največje evropske davčne oaze? Kaj pa oaza v Bruslju? Belgici in druge Evropi plačujejo davke, ki znašajo 340-500 odstotkov na dobiček. Vi, komisari, civilni uradniki, osebje, vsi plačujete le 8 odstotkov. Imamo brezposobnost med mladimi vseh držav, ki to znaša do 340 odstotkov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 je naslednji na, sesta, na seznamu NF. Izvolite. Gospod komisar, vidimo ponovni davčni škandal. Panamski dokumenti, ampak tu ni nič novega, kajti tu potrebujemo politično in etično odločno. Že vse od samega začetka smo glasovali o vseh evropskih dokumentih za boj proti goljofiji in v taj prosim, da preverite. Gospod Juncker, je to omenjal in zavračamo hinavše nekaterih vlad. Vidimo, kakšne so vlade, vidimo socialne sisteme, vidimo tudi primankljaje. Gospod Moskoviči, to je na najvišji ravni. To je gospodarski kriminal zoper državljane. Ne spomnim cenale proračune, ampak po drugi strani imamo ameriška podjetja, Facebook, Starbucks, Google in druge, ki ne plačujejo davko v Evropi. Ampak istočasno pa moramo tu reči, da so tudi odvetniki multinacionalk odgovorni. Pricewaterhouse in drugi. Imamo tudi druge banke. Poleg obsodb, načel, tu vidimo, da Združene države Amerike niso vključene v ta škandal. Nobena ameriška osebnost ni tu prisotna, noben bankir iz Wall Streeta. In vemo, kako je s tem, poznamo resnico, vemo, kako delujo ti konzorci, kako je z Rockefellerjem in z drugimi. Ko si pogledamo, to lahko razumemo, kdo ima dobiček tu. Imamo svetovno gospodarsko vojno in ta panamski škandal je le nek cilj, ampak to ni povezano z američanjem. Ampak pozor, pozor, kaj ti tu mikrofon se je izključil. Hvala, modri karton imate. Gospod Lavri, ali to sprejemate? Ja. Gospod Lavri, prosim. Oui, ja, gospa predsedujoča, res sem presenečen, ker je kolega govoril dve minuti in pol, pa vendarle ni imel časa omeniti, da je tudi stanovitelj Front National udeležen ta panamski škandal vidimo tudi, kako je bilo za volilno kampanjo Front National. Tudi to je povezano s tem, torej mislim, da ne morete vi biti hinavski. Ja, vi boste govorili o tem, kaj ne, ja. Res je. Ja. Front National ni nič povezana s temi davčnimi oazami. Jaz govorim o Front National, v redu? Vi omenjate dve osebi in ti dve osebi nista povezani s tem. A razumete, imamo preglednost, vse je bilo jasno priznano, kar zadeva gospoda Lepena, ni nič povezano s tem. Ali veste, tu gre za širjenje slabega imena. In kako bi rekel? Spoštovani kolegi, mir v dvorani, prosim. To je pač eno od mnogih mnen gospod Funtulis ima besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Kar zadeva offshore podjetja v Panemi, je to potrdilo to, kar smo že videli ali kar smo sumili. Vidimo, da evropski politični red sledi zgledom koruptivnih podjetnikov. Po drugi strani imamo vrčevanje za državljane. Nekateri pa so istočasno neki križari zoper takšno politiko. Kakšne obdavčne to, odkud prihajajo ti zneski, so nezakoniti, to so zelo resna vprašanja. In tisti, ki so odgovorni, morajo odgovarjati za to. Treba je odkriti vse, ki imajo račune v offshore podjetjih. Kaj ti imena, ki so pricurljala v javnost, znašali majhen odsotek vseh imen, treba sprijeti ukrepe, da bi se izognili ponavljanju teh pojavov offshore podjetja nimajo drugih ciljev, gre le za en cilj. Gre za to, da bi pomagali bogatim, da ne plačujejo tega, kar morajo plačevati. Ali je, imamo kakšno prednost, da imamo ta podjetja, ali je obstaj kak razlog, da obstaja? Ne, ni teh razlogov. In zato moramo prepovedati te dejavnosti offshore podjetij. Vsako podjetje, ki želi biti aktivno v Evropi, mora biti obdavčeno v Evropi. Podjetja, ki naj ne bi obstale, naj ne obstajajo. Ampak mislim, da ni politične volje za takšne okrebe, kajti nedavno smo videli, visok odstotek teh podjetij je v lasti politiko. Tudi za vas imamo modri karton. Gospoda Korvenike, ali to sprejemate? Ja. Yes. Ja. Ja, kolega, ali ne mislite, da če Evropska banka krade ne vem, 20 milijard evrov vsako leto oziroma vsak mesec, ali ni potem to pošteno, da bi takšni državljani, ki so kot Robin Hood kradli, zato da bi dobili nazaj ta denar, ali ni to pošteno? Odgovor, ja, popolnoma se strinjam z vami. Evropska centralna banka krade denar evropskim državljanom. Istočasno pa so panamski dokumenti pokazali, da so politiki dali veliko tajnih zneskov in so nakazali ta skrita sredstva ta podjetja. Naslednji so posamični govorci, gospod Niedermayer je prvi. Minuto in pol imate. Uh, uh, Hvala, predsedujoča. Mislim, da ta škandal panamski dokument okaže, da moramo sprejeti pomembne, konkretne ukrepe, da bi izboljšali učinkovitost obdavčanja. Ne le zaradi teh sredstev, ki ne bi jih pobrali v proračunu, gre za kredibilnost vlad. Gre tudi za odločnost in dobro delo na trgu. Treba je tudi reči, da je tu nekaj razlik med panamskimi dokumenti in lax lixom. Kajti pri panamskih dokumentih gre predvsem za posameznike, ne toliko za podjetja. Pri panemskih dokumentih gre bolj za davčno vtajo, ne toliko za izogibanje davkom. In viri sredstva na panemskih računih niso vedno čisti. Potem je treba tudi reči, da vidimo veliko primerov pri panemskih dokumentih, ki so nekoliko starejši. To pravim, zato ker je tu veliko razlik, kajti na področju davčne manipulacije teh panemskih dokumentih bilo sprejeto veliko ukrepov v zadnjih letih. Tu imamo recimo samodejne izmenjave informacij, gre tudi za izboljšanje politike proti pranju denarja. Prosim komisijo naj opravi revidiranje, če bodo sprejeti ukrepi dovolj. Zanima nas, kateri so ti manjkajoči členi v tej verigi uredbe, da bi rešili te težave, ki so opisane pri panamskih dokumentih. Spodbudil bi komisijo, naj še naprej nadaljuje z davčno agendo, zlasti, ko gre za obdavčanje korporacij in ko gre za izboljšanje sistema zbiranja DDV-ja. Posem vas podpiram. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ferrera ima besedo. Hvala, gospa predsednica. Odkritja panemskih dokumentov jasno kažejo, koliko truda je šlo ponovno preiskave, koliko dela so opravili žvižgači. Se spomnite Luxlixa. Imeli naj bi sojanje za kršenje trgovinskih skrivnosti strani žvižgačev. Kmalo naj bi prišlo do teh sojen in jaz bi rada videla, da bi imeli Evropski statut pravne zaščite. To mora biti prioriteta Evropske komisije, da pomagamo žvižgačem. Panamski dokumenti so le vrh ledene gore. Sedaj vedno bolj razumemo, kaj vse je pod površino. Kaj se je pri teh davčnih oazah? Potrebujemo sankcije za tiste, ki se ukvarjajo z zlorabo. Gledam komisijo. Ne zato, da bi kazala s prstom in kritizirala. Pravzaprav bi vas rada pohvalila. Rada bi rekla, prosim, bodite drzni in gledam svet, bodite drzni pri vašem delu. Kaj ti, glede na to, kako obsežen je ta škandal, svet ni deloval dovolj hitro, ko gre za davčno vprašanje. Naslednji na seznamu je gospod Luns. Izvolite. Hvala, gospod predsednica. Odločno je treba delovati. S trdo roko, tako se treba odzvati na ta panamski škandal. Nekateri ne želijo prispevati, nekateri se izogibajo plačevanju davkov, medtem ko morajo državljani plačevati davke. To ni spremljivo. Treba se boriti proti davčni utaji, treba je spodbujati sodelovanje med davčnimi organi. Podprli bomo vse ukrepe v tej smeri, potrebujem sodelovanje, preglednost in ne povečanje davkov, kajti zdi se, da so to sanje nekaterih tu bi kar povečali davke, da bi večali davke, to pravite. Ampak ko smo samostojni in ko smo samo zaposleni, plačujemo toliko teh prispevkov. Tri četrtine prispevkov gre za davke, to ni spremljivo, ne moramo povečati davkov. To ni dovolj za vlade, potem se večajo dolgovi, nihče ne želi več posojati. In potem Evropska centralna banka ponovno vse obrača in smo ujeti v pasti. Več je davkov, Vse je povezano. Vsakdo naj plača svoj delež, čeprav bi nekateri radi skrili svoj delež v Panami. Gospod Teurer, skupina Alde, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. 11,8 milijona dokumentov vsebuje tako imenovan Panama Leaks in kaže na zastrašujočo situacijo. Vse smo vedeli, da obstajajo davčne oaze, ampak zdaj vidimo, da so tukaj ne samo eh, pomembnejšniki, režiserji, igravci in tudi politiki. In če državljani dobijo občutek, da politiki ne bomo šli v boj proti temu, zato ker so bili na seznamu tudi politiki, potem se s tem načenja naša legitimnost. Zato moramo jasno povedati, kakšen je interes Evropskega parlamenta. Nikoli nismo bili slepi, ko je šlo za davčne oaze. Sprejemali so ukrepe, zahtevali smo od komisije, da nam predloži definicijo, sprejeli smo sveže, nekatere stvari so bile zdaj predstavljene, to ne zadošča. Potrebujemo odbor, ki bo imel preiskovalne pristojnosti. Hvala lepa. Naslednji oziroma naslednja je gospa Matijas. Izvolite. Obrigada, Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Če so panemski dokumenti le vrh ledene gore, potem bi rekla, da bi pravzaprav morali govoriti tu o nas samih, morali bi govoriti o obstoju davčnih oaz. To ni nikomu všeč, ampak nihče ne želi storiti nič glede tega. Vsi bi se radi kar znebili tega, ampak nič ne storijo. Torej, ali bomo res poenotili davke, ali bomo s tem res poskrbeli za to, da majhna in srednja velika podjetja ne bodo skušala zbežati od davkov. Imamo Nizozemsko, Luksemburg, Belgijo, Madeiro. Imamo države, ki delujejo kot davčne oaze. In ker je toliko davčnih oaz v Evropi, je to zelo problematično za Evropo, gospod Moskoviči. In to, da imamo še vedno davčne oaze v Evropi, kaže na to, da pošiljamo posebno sporočilo državljanom. Torej, če se uspete izogniti davkom 100 evrov, če pa ne, pa ste podjetnik. Hvala lepa. Gospod Gigold. Komisar, Ko gledamo na ta škandal, je pomembno reči, da to ni le davčni škandal. Gre za škandal povezan s pranjem denarja. In to ima tudi davčne posledice, kajti večina odkritih dejavnosti kaže, da imamo kršitev obstoječe zakonodajne področje pranja denarja v Evropi. In to obstaja že od leta 2005. Zato moramo biti resni glede izvajanja obstoječe zakonodaje. Žvižgač ki je bil v stiku s komisijo leta in leta, me je obvestil, da obstoječa zakonodaja na področju pranja denarja ni izvajena v praksi. In to je torej legitimno, da ta parlament razišče, zakaj države članice ne izvajo evropske zakonodaje in zakaj komisija ne ustraja dovolj, da imamo pravo, ki se mora izvajati v državah. Sedaj pozivam komisijo, naj takoj sproži postopek rešitev zoper tiste države, ki niso tega postorile, kar je bilo treba, da se izvaja zakonodaja, ki veljave. In ta parlament mora oblikovati tudi preiskovalni odbor, zato da bi raziskali pomankanje izvajanja zakonodaje. In pomembno je, da če imamo sedaj nov odbor, da potem tu ne spodkopamo dela iz odbora za davke treba je prepoznati to, kar delamo. Državljani ne, bo, ne bodo zadovoljni, če bomo skakali iz škandala na škandal. To ne bo v redu. Hvala. Hvala lepa, Barbara Kapel, hvala lepa, gospa predsednica, gospa ministrica. Eh, študija OECD kaže, da zaradi agresivnega eh, davčnega načrtovanja proračuni izgubijo 10 odstotkov eh, davkov. In boj proti načrtovanju davkov ima prioriteto. To je jasno po panamskih dokumentih. Eh, obdavčiti je treba tam, kjer se dogaja gospodarska dejavnost ta eh, pobuda, o kateri smo govorili, eh, je pomembna pobuda in tu imamo 15 eh, točkovni akcijski načrt, ki naj poveča tudi preglednost 96 odstotkov. 96 eh, držav je obljubilo, da bo sodelovala pri izmenjavi podatkov, Panama ne sodeluje pri izmenjavi podatkov in eh, ta Eh, provinca ima pravzaprav eh, več eh, poštnih nabiralnikov kot prebivalcev. Ukrepi komisije iz januarja letos je pomemben prespevek za boj proti davčnim goljufijam, poročanje po državah za podjetja je nekaj, kar bo prispevalo k preglednosti. ECOFIN je eh, sprejel zavezo, da bodo uresničili eh, registr eh, za zagotavljanje preglednosti. Potrebujemo črni seznam davčnih oaz. Hvala. Sedaj pa David Kasa, imate minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropska unija je pripravila pomembne spremembe za boj proti pranju denarja in za večjo davčno preglednost. Panamski dokumenti pa kažejo, da tisti, ki hočejo goljufati in imajo dovolj moči, da lahko uh, spreminjajo pravila oziroma se jim izogibajo. Malta ima industrijo finančnih storitev, ki je zelo močna in ki je skladna z najvišjimi regulativnimi standardi. Mi imamo tudi uh, sodstvo, ki spoštuje visoke standarde in uh, tudi regulativni nadzor, ki je zelo močan. Uh, ukrepi eh, skupinice, ki je na eh, oblasti in moči eh, in ki uporabljajo panamske eh, predalčke, tega seveda ne odražajo. Ne odražajo discipline in eh, poštenosti maltežanov. Maltežani in eh, večina tega parlamenta pravimo, da. Eh, ni spremljivo uh, dopuščati take primere korupcije in nespoštovanja zakonodaje. Strinjam se uh, s poslanci iz uh, drugih uh, držav. Kdorkoli pač mora sprejeti te odločitve, je sedaj na vrsti, da nekaj stori. Imate modri karton gospoda Kukana, ga sprejmate? Da, gospod Kukan, beseda je vaša. Gospa predsednica, preprosto vprašanje za gospoda Kaso. Ali lahko potrdite, ali je res, da bo na Malti nezaupnica vladi prav zaradi panamskih dokumentov? Prosim za neposreden odgovor. Hvala. Hvala lepa. Opozicija je zaprosila za nezaupnico eh, in mi nismo zainteresirali za nove volitve, nismo zainteresirani za eh, novo vlado, vendar minister, ki je odgovoren za škandal, naj bi odstopil. gospa predsednica, žal obstaja napad eh, super eh, posameznike, ki so sodelovali v protestu, eh, pošteni, resni ljudje so tarča napada in to je škandal. Škandal je, da imamo vlado, ki dopušča napade na posameznike. Hvala. Gospod Simon je naslednji, prosim. Ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, lani eh, smo v Evropi na področju davkov dosegli bistveno več kot v mnogih letih poprej. To je bilo mogoče, ker so sodelovali žvižgači, mediji, Evropska komisija pa tudi ta naš parlament s posebnim eh, odborom takse in takse 2, eh, ki so pač vzpostavili pritisk. Eh, Süddeutsche Zeitung eh, je opravil eh, odlično raziskavo. Panamski dokumenti poimenujejo posameznike združenja in parlament mora povečati pritisk. Potreben je preiskovalni odbor, ki nam bo tu dal potrebne instrumente, da bomo skupaj s komisijo Eh, dolgoročno pritiskali na države članice, da bodo bolj pripravljene sprejemati skupaj z nami potrebno zakonodajo, da zapremo luknje, ki še vedno obstajajo. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospa Ruhonen Lerner. Hvala lepa, gospa predsednica. SwissLeaks, LuxLeaks, eh, panamski dokumenti, koliko odkriti še potrebujemo za to, da bomo ustavili te davčne utaje. Nobenih odkriti več, saj imamo že dovolj informacij in voljo imamo, eh, ki povezuje stranke in države. Eh, sedaj moramo ukrepati globalni problemi potrebujejo globalne rešitve. Evropska unija ne more sama odpraviti davčne utaje in zaradi tega potrebujemo globalno preglednost, kot je povedal tudi nemški finančni minister Šojble. Če ne bomo odpravili utaj, ne bomo čutili zgolj gospodarskih eh, posledic. Vedenje, da veljajo za bogat te druga pravila eh, ogroža podlago družbe. Davčne informacije bi morale biti javne, morali bi jih izmenjevati in ustaviti moramo davčne oaze sami sredstvi. Hvala lepa. Gospod Vegas vem alertar nos para uma realidade que não é nova tivemos no passado Ta eh, škandal ni nič novega. Imeli smo LuxLeaks, eh, SwissLeaks eh, in druge. Sedaj imamo panamske dokumente. Tega ne moremo ločiti od neoliberalne paradigme in finančni trgi dominirajo. Mi, Eh, smo videli, da je prišlo do eh, privatizacije javnih finančnih institutov. Eh, to ni samo neka nesreča, to je pravzaprav nekaj načrtnega. Sistem je treba spremeniti, banke in finančne trge je treba nekoliko razdrobiti. Boriti se moramo proti davčnim utajam. Ne smejo samo prihodke nakazovati Eh, na, v davčne oaze, potrebujemo dostop do vseh davčnih informacij, to, kar se sedaj počne, ne zadošča. Hvala lepa. Gospod Sanji, ali želite modri karton ali prosite za postopek eh, proste razprave kečti, aj ne razumem vaših eh, znakov. Gospa Žoli se opravičujem. Prijavljam se za prosto razpravo. Sedaj pa dobite besedo. Vi, gospa Žuli. Še enkrat bom začela. Dobro, hvala. Gospod komisar. Razkritja prejšnjega tedna nas uh, spominjajo na nekaj. Pravila proti pranju denarja ne spoštujejo ne določene banke, ne drugi uh, uh, posredniki, ne uh, uh, določene nacionalni nadzorni organi, ki dopuščajo stvari. Pranje denarja je biznis. Uh, tu imamo pravzaprav dvojne santande naših vlad, eh, dopuščanje in vse to spodkopava zaupanje. Eh, tu gre za nekaj, kar se eh, kar ogreža našo demokracijo. Mi moramo vedeti, kdo je goljufal in kako odgovorni morajo biti obtoženi. E, Moja skupina je predlagala tudi eh, preiskovalni odbor. Hvala lepa kolegom, ki so to podprli. Gospod komisar, ne dopustimo, da eh, vse to ostane brez posledic. Dejstvo je, eh, tu gre tudi za eh, javno mnenje in morate predlagati. Eh, in tu je. Eh, predsednica prekinila govornico. Naslednji govornik je gospod Baje za minuto in pol. Eh, eh, zgodovina eh, se ponavlja kot besede tepčka in to se vidi tudi pri teh panamskih dokumentih. tu vidim pravzaprav tudi oklevanje eh, glede eh, preiskovalnega odbora. Eh, SND zahteva preiskovalni eh, odbor. Upam, da bomo imeli eh, podporo. Ni dovolj, da imamo samo eh, nek posebni odbor kot pri Luxliku. Eh, treba je pravzaprav tudi multinacionalke eh, prisiliti, da odgovarjajo na naše vprašanje, da eh, slišali smo eh, veliko eh, predlogov, vendar marsičesa države članice niso uresničile. Eh, preiskovalni odbor je edina možnost, da preiščemo ta škandal, da vidimo, kdo so odgovorni in kateri mehanizmi tičijo za tem. Treba je preučiti mehanizme, ki omogočajo uh, pranje denarja in podobno. Uh, vlade morajo razumeti, da ni dovolj, da se potrudijo državljani v krizi, treba je zategniti pas in treba je biti pač dovolj pogumen, da to zahtevamo od vseh. Hvala, gospa Makovaj, za eno minuto. Mucumesc. Skandalul uh, Panama Papers. Hvala lepa. Škandal v zvezi z panamskimi dokumenti eh, je brez premere in grozljiv. Eh, zelo bogati ljudje, vključno s politiki, so tu vključeni in poskušajo se izogniti plačilu davkov. Eh, to pač vemo. In to seveda vse skupaj vpliva tudi na Romunijo. Eh, denar v davčnih oazah, tu gre za več kot biljon uh, evrov in eh, pomislimo, koliko je to en biljon evrov. Tu obstaja moralni problem. Poslovneži biljon uh, eh, evrov uh, odtegujejo investicijam eh, in hkrati pa ljudje umirajo od lakote, eh, mraza, pomankanja zdravil. Denar v davčnih oazah bi morali eh, konfiscirati. Hvala. Naslednji je gospod Urban Krespo za eno minuto. Prosim, da spoštujete svoj čas. Gracias, Hvala, gospod predsedujoča. Gospe in gospodje, eh, zgleda, da Evropske organe skrbi eh, ne toliko eh, širina teh dokumentov, razsežnost tega škandala, ampak to, da bodo imena prišla na dan. Med temi imeni so se znašla tudi imena evropskih politikov, ti ljudje govorijo o patriotizmu in tako naprej, svoj denar pa skrivajo drugod. Isto velja za komisarja Kanjeteja, ki prek svojih družinskih članov skriva svoj denar in s tem je kompromitirana tudi komisija. E, ljudje hodijo v Panamo zato, da ne plačujejo davkov. E, zakaj v Panamo, ko bi lahko šli tudi v Luksemburg ali Švico? Poleg tega e, jim pomagajo tudi evropske banke, ki omogočajo davčne utaje in sodelujejo z Mosak Fonseko. Eh, zdaj, ko govorimo o panamskih dokumentih, je bila predstavljena direktiva, ki še krepi eh, komercialne skrivnosti, eh, komercialno tajnost. In mi opozarjamo na to, to ni samo kriza, ampak je grozljivo vse to, kar se dogaja. Kaj je to in vam meniti? Hvala. Naslednja je gospa Skotkato z eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Razprava o panamskih dokumentih se je osredotočala do sedaj na uh, korumpirane politike in uh, zločince. Uh, Dejstvo pa je, da ti teritoriji omogočajo izogibanje plačila davkov. Eh, mnogi so registrirani na eh, britanskih teviških otokih. Eh, ti prekomorski teritoriji omogočajo izogibanje plačila davkov za bogate. David Cameron se je prikazoval kot zagovornika preglednosti, očitno pa je preprečeval tudi določbe zoper pranje denarja. Zlorabil je zaupanje. Eh, bogati eh, nočejo plačevati eh, davek in na ta način pravzaprav ta britanska prekomorska ozemlja nas ropajo, ker ne dobivamo denarja. Toliko o motu, vsi smo na istem. Hvala lepa, gospod Kofot, za minuto in pol. Panamski dokumenti nam dajo upogled, kako eh, korumpirana eh, elita eh, skriva milijone v davčnih oazah. Eh, Panamo uporabljajo eh, za pranje denarja, financiranje terorizma. To je samo vrh ledene gore. Tu gre samo za eno državo, za Panamo. Je pa še veliko takih. 8 odstotkov premoženja eh, zasebnih gospodinstv se skriva v davčnih oazah. Se pravi, to, kar vidimo, so milijarde davkov, ki jih naše države ne pobirajo v času ekonomske in socialne krize. Milijarde, ki bi jih lahko uporabili za zdravstvo, za izobraževanje. To je provokacija za državljane, ki plačujejo eh, svoje eh, davke in obremenitev z davki za MSP je, je za 30 odstotkov višja kot za multinacionalke. To spodkopava eh, pravičnost eh, in zaupanje zaupanje v našo družbo. Potrebujemo učinkovita pravila za preglednost, jasna pravila za finančni sektor. Eh, davčne oaze, kot so Panama in Deviški otoki, morajo na črni seznam. Ne smemo eh, imeti nobenih eh, skrenosti glede trastov in podobno in potrebujemo tudi ustrezne sezname eh, sumljivih eh, eh pravnih družb in podobno. Gospod Melenšon za eno minuto je naslednji. Depuis 2001, Od leta 2001 slišimo vsako leto za en škandal v zvezi z utajo davkov. To je nekako v genskem uh, Eh, eh, eh, sistemu Evropske unije. Člen 63 omogoča vse transakcije in preprečuje omejevanje med državami. In dejstvo je, da je predsednik komisije nekdo, ki je bil odgovoren za enega izmed škandalov in uh, sodi se pa uh, od uh, tistim, ki so odkrili škandale uh, in v takih pogojih uh, se potem pojavljajo panamski dokumenti. Uh, Evropska centralna banka uh, želi tudi imeti več informacij. Uh, Eh, vaše določbe, eh, ki jih imate, ne koristijo, ker ščitijo eh, samo določene elite. Hvala lepa. Gospod Maragal, imate eno minuto. Hvala. Panama je samo vrh ledene gore. Gre pa za nek model, ki obstaja že dolgo časa. Eh, poleg tega imamo tudi družbe eh, iz ZDA. Eh, v ZDA mogoče imajo na voljo še bolj sofisticirane načine utaje davkov. No, treba se boriti proti davčnim utajam, pa ne gre tukaj samo za moralno vprašanje, ampak tudi za ekonomsko učinkovitost in enakost. Treba je zagotoviti kapital in eh, z njim potem zagotavljati tudi socialno varnost. Imamo ministre, predsednike vlad, eh, nekdanje ministre, ki so vsi upleteni. Eden je celo aktivni član Evropske komisije, potem eh, iz pravnega aparata, iz finančnega aparata so bili ljudje upleteni v ta škandal. S tišino pa ne bomo rešili nič. Kdaj se bomo začeli ukvarjati? z davčnimi utajami in eh, uporabljati preventivne in kurativne ukrepe. Gospod Hauregi Atondo. Hvala, gospa predsedujoča. Davčne utaje nam kradejo eh, denar, to je rekel tudi gospod Moskovici in mislim, da je to eh, pravi izraz. Kradejo nam vsem nam državljanom, našim podjetjem in krčijo našo blaginjo ne gre samo za to, da skrivajo svoj denar, ampak ga kradejo nam in ta denar moramo dobiti nazaj. In zato mislim, da je to odlična priložnost, kaj ti zdaj obstaja tista, eh, tisti socialni alarm in socialna ogorčenost in zdaj končno lahko stvari uredimo. Ne z neko vdanostjo v sodo ali pa z. Uh, uh, s kričanjem, Eh, lahko naredimo eh, pravo fiskalno revolucijo in pa evolucijo, lahko razvijemo prava pravila in ugotovimo, eh, kako delujejo te davčne oaze. Prav tako bi morali narediti seznam davčnih oaz, potem sprejeti ustrezne ukrepe proti njim in sodelovati z bankami, da bi to končno uredili in na ta način zagotovili socialno pravičnost v svetu. Ana Gomeš, izvolite panama papers mais um escândalo à escala mundial que exige da união europeia combate eh, To je ponovno svetovni škandal v EU. Eh, zoper to se je treba boriti. Treba se boriti zoper korupcijo in eh, celotno organiziran kriminal ter terorizem. Eh, prihodke eh, je potrebno konfiscirati in eh, kaznovati tiste tudi odvetnike, ki skrbijo za to, da denar izginja v offshore podjetja. Ta denar je pravzaprav kraden. Evropska komisija je rekla, da je treba razkriti račune multinacionalnih koncertov. Ampak, kot rečeno, to se mora zgoditi ne le v Evropi, pač pa tudi v drugih državah. Eh, videti je potrebno, eh, kakšno korist imajo tega eh, podjetja, fondacije, online podjetja. Direktiva zoper pranje denarja ne zadošča, vendar pa ne smemo zaiti v slepo ulico. Kot že rečeno, EU tega ne more storiti sama. Različne države članice so že tudi nekakšne davčne oaze, ki uničujejo druge eh, in s tem uničujejo tudi mojo državo. Eh, Hvala lepa, gospa Beres, dobi besedo. Hvala, gospod komisar, vi ste odgovorni za dosje, ki eh, se že več let ni premaknil. Upam, da boste zdaj imeli dovolj zagona skupaj s podporo tega parlamenta, da boste končno ukrepali. Eh, podpirajo vas tudi vsi, ki so sprožili alarm, državljani, novinari in vsi so se mobilizirali za to, da eh, se ta škandal konča in da dosežemo napredek na tem področju. Vi imate našo popolno podporo. Če eh, bo Evropski parlament svoj posebni odbor spremenil v preiskovalni odbor, potem bo naš ključni cilj, da na odločen način eh, nekaj naredimo in spremenimo stvari tudi tukaj v Evropski uniji. Eh, dan za dnem dobivamo podatke, pa tudi pri eh, G20 je to vprašanje, ki ga moramo obravnavati enakopravno z vsemi našimi partnerji. Samo na ta način bomo lahko izpolnili pričakovanja naših državljanov. Že predolgo prepuščamo vse eh, multinacionalkam, one vodijo uh, to igro in zdaj je čas, da se to konča. Sedaj smo prišli do konca seznama, začenjamo postop proste razprave. Gospod Tom dobi besedo kot prvi in zelo stroga bom pri pravilu uh, ene minute. Gospa Tomc, prosim panama papers afera seveda zbuja veliko pozornosti te dni ampak bodimo pošteni to ni zadeva od včeraj že dolgo vemo za njo. kljub temu da smo na evropski ravni sprejeli že zelo veliko ukrepov in sklenili veliko dogovorov s tretjimi državami je bila afera še vedno zelo resna. Eh, to očitno še vedno ni dovolj še vedno nam milijarde evrov polzi mimo proračunov to je denar ki bi ga lahko porabili za naše šolstvo za naše izobraževanje otroke zaposlovanje nova delovna mesta. utajevanje davka in skrivanje nezakonito pridobljenega premoženja je seveda nedopustno ampak ali smo sploh poskusili to zgodbo pogledati tudi z druge plati? zakaj so davčne oaze tako prijazne in privlačne. morda bi se morali vprašati o tem kako neprijazni pa so naši domači davčni sistemi in nekaj bomo morali narediti tudi na tem. razkritje eh, panamskih dokumentov je dejansko nestabilnost na finančnih trgih. Eh, razvidno je, da je potrebno ukrepati transparentno pri finančnih postopkih. Potrebno je, eh, da se Evropska unija odločno zoprstavi v smislu svetovnega upravljanja. Hitro je treba ukrepati in transparentno. Eh, treba je omogočiti odgovorno delovanje. Potrebna so jasna pravila zoper davčne utaje novi eh, predlogi komisarja eh, Hila eh, so dobri. To pomeni, da naj bi podjetja morala razkrivati svoje bilance. To je treba potem še združiti z možnostjo, da dobičkov ne morejo več premeščati v davčno ugodnejše države. Podjetja Eh, morajo eh, izdajati obvestila, ko presežejo določen prihodek, to velja zlasti za eh, multinacionalna podjetja, EU e mora ščititi svoje vrednote. Hvala, gospod Marijas. Hvala. Seveda ne bi nam bilo treba čakati do panamskih dokumentov, zato da bi ugotovili, da velike multinacionalke skrivajo oziroma se izogibajo davkom uh, in skrivajo svoje dobičke v davčnih oazah. In sicer gre za od 7 do 23 eh, biljonov evrov letno. Tako visoke vsote so to. Od 50 do 70 milijard evrov na leto naj bi eh, ta vsota znašala za Evropsko unijo. Eh, Vključena so tudi številna podjetja iz bančnega sektorja, sosedi General, eh, eh, Deutsche Bank, Siemens in tako naprej. Evropska unija je odgovorna za eh, ta podjetja. Potrebujemo nov sistem za to, da se izognemo temu davčnemu dumpingu, ki se dogaja tudi v Luksemburgu in na nizozemskem. E, prevaranti biti brži od nas gospod jakovčić brži od nas do kada pisao e, e, hitrejši kot mi koliko časa bo to še tako? Eh, potrebujemo neko evropsko telo, eh, ki bo eh, omogočilo učinkovito borbo proti terorizmu, pa tudi učinkovito borbo proti goljufom in prevarantom, ki so okrog nas. Vse je pravzaprav isto. Pravijo, ja, saj je vse legalno in to je izogibanje davkom ali pa pranje denarja. Pravzaprav je to vse eno, kajti na konec koncev mi tega denarja tukaj nimamo. In vse čas govorimo o tem, kako najti več denarja za vse probleme, katerimi se soočamo in za vse probleme, okrog katerih nelihno razpravljamo v tej dvorani. Eh, pozivam eh, gospod eh, predsednik komisar, da odločno nastopate v naslednjih mesecih in zaupam v vašo učinkovitost. Hvala. Gospod. Gospod Krisogonos ta nedavna odkritja v panamskih dokumentih, ki zadevajo pranje denarja in tudi izogibanje davkov eh, v masovnem merilu, eh, to vse pomeni, da mora Evropska unija ukrepati hitro in v sodelovanju s katerokoli neevropsko državo, ki nam je pripravljena slediti. Eh, na različnih krajih posod po svetu imamo davčne oaze in teh oazah se skrivajo organizirana združenja, kriminalna združenja in tega ne smemo več tolerirati. S tem se namreč eh, krči naša socialna zaščita. Potrebujemo svetovni seznam vseh eh, držav, ki delujejo kot davčne oaze in treba je obdavčiti eh, vsako transakcijo v bankah teh držav. Poleg tega potrebujemo sistem, s katerim bomo zaščitili žvižgače in treba je ukrepati zdaj. Hvala. Gospa Sargentini, dobi besedo, izvolite. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Eh, kot poročevalka za četrto predelavo direktive o pranju denarja sem se pogajala tudi o javnih eh, registrih, da naj se to vključi v direktivo. Eh, ta register je potreben eh, zaradi tega, da se onemogoči firme poštne nabiralnike in da se poskrbi za to, da panamski dokumenti postanejo javni, da ne bi bili odvisni samo od raznih liksov v podjetjih in od novinarjev. Komisija bo predložila nove predloge eh, zato, da bi to direktivo znova eh, prilagodili in zaostrili financiranje terorizma. Eh, še enkrat bi si bilo potrebno pogledati te sezname, kajti če se te sezname ne vodijo dobro, potem to tudi. Eh, pomeni, da trust fondi, na primer, niso zajeti. David Cameron tega ni želel razkriti eh, in dejansko je eh, dober trenutek, da vključimo tudi truste. Gospa Maletič. Zahvaljujem predsedavaju. Hvala, predsedujoče. Odkritja panamskih dokumentov so pravzaprav spodbudila mnoge države, da sprožijo preiskave. Pranje denarja in davčna utaja je stvar eh, standardov in izmenjave podatkov med vsemi državami na svetu. Eh, pro, eh, ti problemi so več kot očitni. Skratka, gre za 50 do 70 milijonov evrov letno in to pomeni zelo veliko veliko škodo eh, za rast v in razvoj v državah EU. Eh, e eh, gre za predstavnike multinacionalnih družb, ki so pozdravili OECD-jeve standarde o transparentnosti pravil, pa tudi Informacije pa bi želeli držati v tajnosti. Komisija je danes napravila velik korak naprej in zahteva objavo vseh ključnih informacij eh, in eh, seveda pa želi spoštovati poslovne tajne. To je zelo pomemben korak, pred nami je še veliko korakov eh, in tudi kampanja, da bi te standarde transparentnosti sprejele vse države na svetu. Hvala. Grafini, doamnă președintă <clears throat> domnule comisar combaterea boj proti davčnim utajam in pranju denarja eh, ni samo zadeva eh, komisije in sveta, ampak eh, gre tudi za odgovornost držav članic in Evropske unije v celoti. To zadeva predvsem zdravo upravljanje, vendar pa davčne utaje in izogibanje davkom še vedno eh, cveti in nespremljivo je, da lahko državljani Evropske unije eh, to še naprej počnejo. Trpijo pa državljani in MSP, kaj so naredile mednarodne institucije, kaj so naredile vlade. to, kar se zdaj odkriva v panamskih dokumentih, je res nespremljivo in odločno moramo ukrepati, da bomo odpravili eh, te kršitve, ki so povezane s pranjem denarja in davčnimi utajami. Dan, ta denar je treba zaseči. Gospod Sani. Szépen, köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. Tisztelt... Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, dragi kolégi, Mene je strah, da smo zdaj soočeni z izzivom, ki je eh, večji, kot to izhaja iz naše razprave danes. Ali pa kot si ta izziv predstavljajo tisti, ki berejo časopise. Mislim, da ne bi mogel pokazati niti na eno večje evropsko podjetje, ki eh, nima eh, nekih eh, podružnic offshore ali pa ki ne posluje tudi eh, v takih davčnih oazah. In to pomeni, da veliko odstotek eh, dobička v Evropi ni obdavčen. Zato zdaj en odstotek svetovnega prebivalstva ima v lasti skoraj vse bogatstvo na svetu. Hvala. S tem bomo zaključili s postopkom Catch the Eye. Zdaj pa besedo dobi komisar, ki je dobil predvsej eh, kritik, vprašanj, komentarjev in zdaj vsi z veseljem pričakujemo vaše odgovore. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospe in gospodje, za to odlično razpravo. Ta razprava kaže eh, na vseh ravneh, eh, da si vsi skupaj želimo aktivnega in odločnega boja proti davčni utaji in pa pranju denarja. Panamski dokumenti so še povdarili to potrebo po nekem bolj skupnem, eh, koordiniranem globalnem pristopu. Ta pristop mora biti tudi odločnejši, zato da se skupaj borimo proti pranju denarja in davčnim utajam v Evropski uniji in pa tudi izven nje. No, zdaj se soočamo z res ogromnim problemom velikih razsežnosti, ki zahteva uh, čeznacionalen političen odgovor. In eh, komisija oziroma Evropska unija nasplošno je enotna pri tem, tudi komisija eh, bo delala skupaj, tukaj nas je prisotnih več komisarjev in vsi smo zavezani temu cilju. V takojšnji uh, prihodnosti uh, Torej, na kratki rok bo komisija izvedla eh, številne pobude. Predstavili smo predloge sprememb k direktivi o boju proti pranju denarja. Eh, do konca junija bomo to zaključili. Eh, še okrepili bomo to direktivo, predvsem preventivni pristop v boju proti pranju denarja, potem proti anonimnim transakcijam. In eh, podali bomo skupni odgovor za soočanje eh, s tem problemom tudi v tretjih eh, državah. Kolegica Jurova bo podala še več podrobnosti o tem. No, potem bomo uh, govorili tudi o starem uh, projektu, ki obstaja že od prej CCTB do konca leta. Uh, želimo s tem prispevati tudi k boljšemu upravljanju in boju proti uh, Eh, izogibanju davkov in davčnim utajam na notranjem trgu. Predstavili smo že neko tabelo oziroma jo še bomo, s katero bomo lahko eh, zaznali take režime in take sisteme, ki omogočajo pranje denarja v tretjih državah. To bo prvi korak proti oblikovanju takega črnega seznama. In vse čas bomo tesno sodelovali tudi z mednarodnimi partnerji, tukaj imamo v mislih G20, potem OECD uh, eh, in druge. Na ta način bomo dosegli, da bodo te zaveze počasi postale standardi dobrega upravljanja v svetu. Eh, vem, da je tudi nizozemsko predsedstvo zaskrbljeno eh, zaradi tega in da deli z nami to svojo željo po sodelovanju in ukrepanju. Upam, da bomo do junija eh, naredili te korake naprej in da bodo države članice tudi sprejele svojo odgovornost. Šli bomo pa seveda tudi še dlje. Veliko predlogov je bilo podanih eh, danes in to bomo vse upoštevali. No pa naj odgovorim še na določena vaša vprašanja. Eh, tri odgovore bi podal. Eh, cenim eh, kolege. Gospod Luke je spraševal, zakaj komisija ni prej ukrepala. Komisija ne more ukrepati, ampak lahko samo stvari predlaga. Mi smo to naredili, naprimer za izmenjave, avtomatične izmenjave informacij o davčnih sklepih oziroma davčnih stališčih izkoristili smo tisti eh, pravi moment in zagon, ki je takrat obstajal, tudi sodelovali smo z Evropskim parlamentom na tem področju. Mi smo zavezniki, imamo skupna prepričanja. Gospod Wolf je zelo elokventno eh, skušal predstaviti Evropsko komisijo kot eh, neko davčno oazo ki ima 47 tisoč uh, uradnikov, ki naj bi tudi uh, uh, izvajali davčno utajo in tako naprej in prav tako predsednik komisije. To se mi zdi škandalozno. Mi plačujemo davke. Komisari niso izuzeti od plačevanja davkov, kot na nje mogoče kdo gleda. In to velja tudi za vse funkcionarje Evropske komisije. Za leta 2014 do 2020 bi rad spomnil, da smo skušali oziroma smo tudi predvideli prihodke oziroma prihranke v vrednosti več kot 4 milijarde evrov. In med 8 in 45 eh, odstotkov znašajo davki za eh, evropske uradnike. Ti davki so višji kot v državah članicah. Eh, poleg tega ti ljudje plačujejo tudi socialne prispevke. In zato prosim, nehajte s takšnimi izjavami. Poleg tega mislim, da bi morali biti dostojni. Rad bi vas spomnil tudi, da obstajata Eh, dva člana UKIP-a, ki sta bila obsojena na eh, zaporno kazen zaradi davčne goljufije, ki sta jo povzročala z javnim denarjem. In to sta bila člana Evropskega parlamenta. Eh, zato res ni okusno, da zdaj podajate očitke komisiji. Najprej bi morali pomesti pred svojimi vrati. Potem pa še nekaj, kar me je tudi zmotilo oziroma s čimer se ne strinjam. E, gospoda, ki je podal tako vprašanje, ni več. E, pa bi bilo dobro, če bi poslušal tudi moje odgovore. Res me je prizadel njegov predlog. Rekel je, da je zadnja izmenjava mnen eh, z mano oziroma s komisijo bila smešna. Eh, komisijo je obsodil, da je v rokah lobija in da preveč čaka. Vendar pa eh, je to čisto zgrešena predstava. Sam sem dal predlog glede direktive od CVCR in ta direktiva uh, gre prek vsega, kar je bilo predlagano do zdaj. OECD, kaj pravi OECD o, o širini tega? Uh, govorijo samo o izmenjavi informacij, ampak treba je javno objaviti vse, uh, kar počnejo multinacionalke. Ne samo v Evropi, v Belgiji in drugod, ampak tudi izven Evrope. mi smo prvi na svetu, ki objavljamo podatke o tem, ki uh, smo tudi najbolj ambiciozni. Hmm. Verjamem, da želite, da smo še bolj ambiciozni, da naredimo več, ampak ko dosežemo nek eh, skupni napredek, ko gredo stvari v pravo smer, je treba tudi povedati, uh, da je to bilo dobro narejeno, ne pa da komisijo samo obsojate in obtožujete, kadar česa ne naredi ali se vam zdi, da naredi premalo. Zavezniki smo. In naš predsednik ves čas deluje na tem področju. Mi želimo biti vodilni na svetu v boju proti uh, davčnim utajam. In takšnih ambicij komisija še ni imela v zgodovini evropskih institucij. Uh, Eh, nihče še ni pokazal takšnih ambicij kot eh, trenutna komisija. Mislim, da eh, samo z obsojanjem ne bomo ničesar dosegli. Moramo se spoštovati in vsi vleči v isto smer. Ja, mislim, da se o tem strinjamo z tem kolegom ki me je obtožil nedejavnosti z zelenimi in z celotnim parlamentom. Transparentnost je tisto, za kar se borimo in pa preprečevanje davčnih utaj in davčnih goljufij. E, mislim pa, da so take slabe polemike res kontraproduktivne. Komisija seveda ni popolna, kot to ni tudi nobena druga institucija, ampak e, e, danes sem še posebej ponosen na to, kar smo dosegli, kar je predstavil Jonathan eh, Hill, kajti nobena regija v svetu, nobena država eh, še ni naredila toliko kot Evropska unija. Hvala. Eh, Hvala, gospod Moskoviči. Z elementom eh, komplementarnim sur le blanchiment. Eh, mislim, da bi še kolegica lahko kaj povedala o boju proti pranju denarja, če dovolite, seveda. Gospa Jurova, izvolite. Uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala kolegice in kolegi. Eh, hvala za besedo, torej, da lahko spregovorim o pranju denarja in boju proti temu pojavu. Uh, Seveda, treba bo izvajati številne ukrepe za to, da bomo zagotovili, da bodo oblasti imele več pristojnosti in več moči za boj proti sumljivim transakcijam. To je treba vse prijaviti. Potem več pristojnosti potrebujejo za boj proti pranju denarja. Eh, dosegli smo že številne eh, uspehe, predvsem z direktivo o pranju denarja, ki je bila sprejeta decembra 2014. Eh, gre tudi za vzpostavljanje centralnih registrov eh, glede lastništva. Zdaj eh, to čaka, ta dosje čaka na hiter prenos in pa začetek izvajanja v državah članicah. To je ključnega pomena, kajti ta zakonodaja mora zaživeti in registri bi morali biti vzpostavljeni do konca leta 2016. Evropska komisija je pripravljena tudi nuditi vso eh, ustrezno podporo za prenos te zakonodaje. Sama sem vse čas v intenzivnih stikih z eh, svojimi kolegi in kolegicami v državah članicah. Prav imate tudi, ko pravite, da komisija eh, zdaj pregleduje to direktivo. Eh, to je bilo objavljeno tudi v akcijskem načrtu eh, za boj proti terorizmu. Revizija bo eh, zaključena 1. junija, osredotoča pa se predvsem na tveganja, ki jih povzroča financiranje terorizma. Predvsem gre tukaj za anonimna plačila in pa druge podobne zadeve. Varnostni strokovnjaki namreč. Uh, pravijo, da so finančne transakcije pogosto tisti prvi znak, da eh, se pripravlja kak terorističen napad. In zato se moramo ukvarjati tudi s to temo. V akcijskem načrtu pa je bilo naznanjeno tudi, da bo komisija sprejela zakonodajni akt eh, za eh, kriminalizacijo tovrstnih dejavnosti. Hvala. Okay, piš, uh, Hvala, gospe Jurovi, za zaključne pripombe. Kolegice, kolegi, to je zelo pomembno vprašanje, zasluži veliko pozornosti, veliko časa. Eh, slišali smo dva komisarja, ki sta podala komentarje. Eh, sedaj pa dajem besedo ministrici Enis eh, Plešert, da spregovori v imenu sveta. Skratka panamski dokumenti eh, kažejo, eh, da Evropska unija eh, deluje zopar pranje denarja in davčne utaje. To je skupni cilj, skupna odgovornost. Proti njim se moramo boriti na globalni ravni. Svet želi vedeti dejstva, prav tako kot vi, parlamentarci, in zaradi tega bomo pregledali informacije iz eh, panamskih dokumentov in prilagodili bomo svojo politiko zato, da bo naš boj zoper pranje denarja in davčne utaje čim bolj učinkovit. Eh, Pre Pričana sem, da bomo dobro sodelovali pri tej nalogi. Ja, nadaljevali bomo z našo uh, bitko in uh, odločni bomo pozivam vse države članice in tudi Evropski parlament naj nas eh, podprejo pri pripravi ukrepov in zlasti tistih, ki jih bomo pripravili v bližnji prihodnosti. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospa ministrica, za te zaključne misli. S tem zaključujemo to razpravo.